Spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje, začnimo z današnjim zasedanjem konference predsednikov, ki je odprta tudi za poslance in poslanke. Otvarjam torej to zasedanje konference predsednikov. Dobrodošli med nami tudi vsi poslanci in poslanke. Gre torej za nekoliko drugačen format zasedanje, ki je odprto vsem. E, naj pa najprej toplo pozdravim gospoda Van Rompuja in gospoda Baroza, predsednika Evropske komisije, ki sodelujeta tudi na vseh zasedanjih Evropskega sveta. Kot vsi vemo, bo zadnje zasedanje sveta zapisano kot eno od ključnih, vemo, katere teme so bile obravnavane in vemo, da je bilo najbolj sporno vprašanje Schengna in pa kriza evra. Euro kot skupna valuta in Schengen kot območje prostega gibanja sta simbola Evropske unije in nju je zato potrebno zaščititi. Glede tega imamo v Evropskem parlamentu zelo jasno stališče in mislim, da je današnje srečanje ključnega pomena. Zelo sem hvaležen gospodu Van Rompuju in gospodu Barozu, da sta našla nekaj časa na svojem, svojem zelo polnem urniku, da sta prišla na to srečanje z nami. Najprej bom dal besedo gospodu Van Rompuju, ki nam bo predstavil sklepe eh, zasedanja sveta prejšnji četrtek in petek. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolege in kolegice. V čast mi je, da vam lahko poročam o zelo delovnem zasedanju Evropskega sveta, kjer smo dosegli napredek na številnih področji. Prvi dan smo se posvetili gospodarstvu in odločitve tukaj lahko razdelimo v tri dele. Najprej usklajevanje gospodarske politike, delo na področju pakta Euro plus in Evropskega semestra, potem drugič izvajanje marčovskega svežna in pa tretjič razmere v državah, kjer tečejo programi z mednarodnim denarnim skladom skupaj z Grčijo, kar zdiva prvi del usklajevanja gospodarskih politik. Eh, sklenili smo, da je prvi evropski, eh, sklenili smo prvi semester kot obdobje gospodarskega usklajevanja, imeli smo razpravo o nacionalnih proračunih in gospodarskih reformah. Podprli smo priporočila komisije državam članicam brez da bi te, ta priporočila kakorkoli razvodenili in to je zelo pozitivno, sploh zato, ker je komisija zelo eh, strogo podala svoje ocene in podala tudi jasna priporočila. Zdaj so države članice tiste, ki morajo upoštevati ta priporočila, ko bodo pripravljene svoje proračune in ko bodo oblikovale reforme. Na podlagi naših razprav se je pokazalo ne samo, da morajo države članice spoštovati priporočila komisije, ampak da so uh, vsi člani sveta zavezani izvajanju teh priporočil. Govorili smo tudi o paktu Euro Plus, uh, in, v katerem sodelujejo vse države razen štirih. Uh, Eh, stvari se razvijajo v pravo smer, gre za izboljševanje konkurenčnosti, spodbojanje zaposlenosti, izboljšanje stanja javnih financ in gre za reforme pokojninskih sistemov. Sklenili pa smo, da, bo, da bi naslednji krok zavez moral biti bolj ambiciozen in da morajo biti zaveze bolj konkretne z boljšim usklajevanjem gospodarskih politik se je Evropa veliko naučila iz krize državne zadolženosti. Eh, odločitve vsake države vplivajo tudi na druge države. Eh, predvsem pa to velja za države, ki so znotraj evroobmočja. Mislim, da obstaja sedaj večji čut skupne odgovornosti, Eh, čeprav so časi še vedno zelo težki, pa vendarle mislim, da krepimo temelje gospodarske in monetarne unije. Drugi element v tej razpravi je bilo stanje izvajanja marčovskega svežna gospodarskih ukrepov. Tukaj smo podprli spremenjeno besedilo o Evropskem instrumentu za finančno stabilnost in pa besedilo sporozuma o Evropskem mehanizmu za stabilnost, ki predstavlja stalno varnostno mrežo za prihodnje izredno pomembni so pregledni eh, stresni testi v bančništvu, to smo ponovno potrdili in veselimo se, da je tako imenovani eh, šestorček v zvezi z gospodarskim upravljanjem na dobri poti. To bo omogočilo boljši nadzor nad trgom. Dovolite, da povem nekaj besed o tej točki, ki vem, da je izredno pomembna za vaš parlament svet in parlament se strinjata glede 95 odstotkov besedila in zato pozivam zakonodajalca, da zaključita končna pogajanja tako, da bo ta pomemben svežen lahko sprejet čim prej. Upam, da se bo to zgodilo že na naslednjem plenarnem zasedanju parlamenta. Čestita mađarskemu predsedstvu in parlamentu za doslej opravljeno delo. V pogajanjih s svetom je parlament zagotovil precejšnje izboljšave. Kot pravi mađarski minister, ki predseduje svetu, se je kakovost besedila bistveno izboljšala, svežen je postal močnejši in bolj dosleden. Delegacija parlamenta, ki je sodelovala v trilogu, je med drugim dosegla naslednje kodifikacijo Evropskega semestra v pravnem besedilu, vključno z določbami za celostno oceno napredka držav članic na področju strategije EU 2020. Zagotovili so, da glasovanje z obrnjeno kvalificirano večino se uporablja na petih od šestih eh, področjih odločena, posod, kjer je to pravno mogoče, vključno s priporočili glede popravkov morebitnih gospodarskih neravnovesij. Obstaja pa še vedno nesoglasje glede eh, tako imenovane revizijske klauzule. Ravno tako je parlament dobil enakovredno vlogo svetu pri določanju preglednice za zaznavanje morebitnih gospodarskih neravnovesij. Zagotovljene so bile stroge kazni za statistične poneverbe. Eh, uvodene so bile zgodne sankcije v postopku eh, za primer pre, pretiranih neravnovesij. To so veliki dosežki in svetu in parlamentu lahko povem, da je zdaj pravi čas, da se doseže sporozum na podlagi dobrega kompromisa. Stališči obeh institucij sta si blizu. Uh, vemo pa, da bodo kakršnekoli nadaljne spremembe težke In kot pravimo v francoščini, eh, boljše ne sme biti sovražnik dobrega. Eh, tretji in zadnji del eh, gospodarskih razprav pa se je nanašal na razmere v državah, kjer tečejo programi z mednarodnim denarnim skladom. Evropski svet je pozdravil napredek na irskem pri izvajanju reformnega programa, ki eh, je v teku. Ravno tako smo podprli eh, vse strankarski konsens v portugalski na portugalskem pri izvajanju reform. Glede Grče pa smo sprejeli obsežno besedilo, ki ga najdete v sklepih. Podarili smo, kako pomembna, pomembno je, da grški parlament spreme ključne zakonodajne akte o reformah in grški parlament te akte obravnava prav danes. Sprijetje teh zakonov bo, bo predstavljalo podlago za nov program, ki ga podpirajo evropski partneri in mednarodni denarni sklad in to bo omogočalo pravočasne izplačila, tako da bodo potrebe Grčije julija lahko pokrite. Predsedniki vlad in držav evroobmoča so podprli pristop, ki ga je sprejela evropska skupina 20. junija glede vključevanja zasebnega sektorja pri obnovi grškega dolga, zato da bi se izognili eh, neplačilu določenih finančnih obveznosti. Poleg tega je bila sprejeta posebna izjava o odzivih na dogodke v arabskem svetu, govorili smo tudi o preseljevanju in o Hrvaški. Evropska unija še naprej igra ključno vlogo v dogodkih v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. Brez Evrope eh, bi sicer arabska pomlad obstajala, ne bi pa prišlo do arabskega poletja prišlo je do pozitivnih in negativnih sprememb. Eh, po pozitivni plati, poleg demokratičnih sprememb v Egiptu in Tuniziji, smo priča ustavnim spremembam v Maroku. V Jordaniji so bile sprejete zaveze glede političnih reform, načrtujejo pa se. Načrtuje pa se tudi ustavna reforma v Siriji. K tem spremembam želimo prispevati in ponujemo novo partnerstvo državam v regiji, s katerim spodbujemo demokratične in gospodarske reforme v korist državljanov. Vse bo temeljilo na individualnih osnovah Eh, individualnih ocenah eh, posameznih držav. Kot Evropski svet izredno obsojamo represijo in nasilje v Siriji, in eh, kajti sirijski režim še naprej uporablja nasilje nad lastnimi državljani. S tem, ko so se odločili za pot represije na mesto, da bi iz, uresničili svoje uh, obljube glede reform, uh, Eh, je režim svojo legitimnost postavil pod vprašaj. Tisti, ki so odgovorni za nasilje nad civilisti, eh, morajo priti pred roko pravice. Sklepi sveta, ki so bili eh, sprejeti 20. junija, so dobrodošli, tudi svet je podprl uvedbo novih sankcij. Ravno tako pa smo podprli vsa diplomatična prizadevanja za to, da bo varnostni svet Združenih narodov vse lahko ustrezno odzval na razmere. Kar zadeva Libijo, bo eh, vojaški pritisk ostal, dokler bo ostal Gaddafi. Evropska unija pa s partnerji pripravlja vse potrebno za prehod po Gaddafiju. Ravno tako se zavzemamo za čim bolj urejen in vključujoč prehod. Naslednja tema na dnevnem redu je bilo preseljevanje. E, s to temo smo se pravzaprav začeli ukvarjati že poleti lani, preden je postala še bolj aktualna zaradi dogodkov v arabskem svetu. Da bi zmanjšali pritisk na južnih mejah, moramo pomagati mladim v Severni Afriki in na jugu, da si zagotovijo boljšo prihodnost, kajti uspešna politika preseljevanja se začne izven naših meja. Zato bodo nova partnerstva z južnimi državami sosedstva vključevala tudi vprašanje mobilnosti in gospodarskih partnerstv. Ravno tako mislimo, da je zadnji predlog komisije o pogojih za sprejem dobra osnova za nadaljna pogajanja in podprli smo tudi cilje za leto 2012 glede vzpostavitve skupnega evropskega azilnega sistema. Kar zadeva Schengen, so vsi predsedniki vlad in držav zavezani prostemu gibanju oseb. To je velik dosežen evropske integracije in predstavlja temeljno pravico državljanov. Ne da bi Eh, spodkopavali kakorkoli te pravice, pa moramo izboljšati šengenska pravila. Potrebujemo varovalko, ki bo omogočila odziv na izjemne razmere eh, in ki ne bo ogrozila načela prostega gibanja oseb. V okviru tega varnostnega mehanizma bi bilo mogoče uvesti klauzulo, ki bi dovoljevala izredno ponovno uvedbo Eh, kontrol na notranjih mejah v kritičnih razmerah, kadar posamezna država ne bo več sposobna izpolnjevati svojih obveznosti. Tak eh, ukrep bi se sprejel na podlagi specifičnih kriterijev in na podlagi skupne ocene, eh, hkrati pa bili ti ukrepi časovno in sicer omejeni in bi omogočali zgolj ukrepanje v nujnih oziroma kritičnih razmerah. Podprli smo tudi dogovor med parlamentom in svetom glede Eh, krepitve Frontexa, ki je ključna agencija na zunanjih mejah. Ta sprememba bo omogočila Frontexom, Frontexu, da bodo uporabljali uradnike za zveze v tretjih državah. Od zdaj naprej bodo torej tukaj tudi dejavne evropske enote obmejnih policistov. Uh, Poleg tega pa je tu še Hrvaška. Podprli smo prizadevanja sveta, da se pogajanja končajo čim prej do konca junija. To bi pomenilo, da bi še pred koncem leta lahko podpisali pristopno pogodbo. Kot predvideva komisija, bi se potem pridružitev zgodila eh, sredi leta 2013. Eh, To bo dalo seveda tudi nov zagon evropski perspektivi za države Zahodnega Balkana poleg vseh teh političnih razprav pa smo imenovali tudi gospoda Marija Drage za predsednika Evropske centralne banke s 1. novembrom 2011. Eh, tu je, se je zgodilo tudi na podlagi priporočila vašega parlamenta, ki je bilo sprejeto z veliko večino. S tem lahko zaključim eh, svoje poročilo o tem zelo delovnem zasedanju eh, Evropskega sveta in eh, Še nekaj glede Hrvaške. Mislim, da to za to državo dejansko predstavlja izpolnitev dolgoletnih sanj. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, za vaše poročilo. Zdaj pa prosim gospoda Barosa, da spregovori v imenu Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, mislim, da je za nami zelo uspešen evropski svet. Sprejeli smo zelo daljnosežne odločitve, ki bodo imele veliko posledic za Evropsko unijo. Seveda se nanašam na gospodarsko politiko, na priseljevanje, na južno sredozemlje in pa na pristop Hrvaške. Glede na položaj v Grčiji smo znova pokazali, da lahko najdemo dogovor, ko ga potrebujemo. Vesel sem, da lahko poročam, da je izvajanje programov MDS-ja v Irski in eh, na Portugalskem eh, v teku. Vsak dan se soočamo z izzivi. 15 mesecev potem, ko smo sprejeli celosten svežen, se je upravičil obseg naših ambicij. Sedaj pa moramo konsolidirati nov način, kako uh, obravnavamo neodvisnost naših gospodarstev, iščemo nov način, kako obravnavamo gospodarsko politiko v evroobmočju in v Evropski uniji. Seveda komisija meni, da se bomo morali še naprej prizadevati za to, da bi popravili javne finance in da bi povsem izvajali strukturne reforme. In uporabil sem Grčijo kot primer. Dejstvo je, da moramo stimulirati rast in ustvarjanje delovnih mest. Evropski svet je podporil naše predloge, da bi okrepili strukturne sklade in da bi nudili pomoč Grčiji. Mislim, da potrebujemo ravno to, da bi se izognili bolečim ukrepom za zelo pomembno, za zelo pomembnim dejstvom, da smo dali prednost rasti. Imeli smo zelo pomembno razpravo v Evropskem svetu in po tej razpravi lahko rečem, da so bila priporočila podlaga za jasno usmeritev v prihajajočih mesecih. To pomeni, da gremo v smeri več priložnosti za rast in okrepili bomo tudi konkurenčnost Evrope. Računam na sodelovanje so zakonodajalca, zato da bomo dosegli celoviti sporazum o svežnju za gospodarsko upravljanje do poletja. Spoštovane poslanke in poslanci, navdušen sem bil nad odprtostjo razprav šefov držav in vlad na podlagi priporočil, ki so specifične za posamezne države članice poskušamo zagotoviti resnične spremembe pri načinih, kako smo obravnavali te reči v preteklosti in kako jih obravnavamo sedaj v okviru Lizbonske strategije. Sedaj ugotavljamo, kako prepletena so naša gospodarstva in sprejemamo prizadevanje za resnične odločitve glede gospodarstva. Pokazali smo dobro voljo. To pa bo bistvenega pomena v prihajajočih mesecih in letih. Svet je pokazal pripravljenost za to, da bi, doka, da bi urezničili cilje strategije 2020. Dali smo povdarek na to, da bi razbremenili mikropodjetja in majhne srednje velika podjetja. Komisija bo pripravila načrt za digitalni enotni trg do leta 2015. Sedaj uresničujemo cilje 2020 in to smo priznali temeleč na našemu sporočilu. Dejstvo pa je, da potrebujemo še dodatne prizadevanja, zato da bi zagotovili zaposlenost in učinkovitost. Želimo tudi znižati revščino. In kar se tiče teh zadev, so pred nami se številne naloge resnični test naših uspehov bo, do kakšne mere se bo to izvajalo v državah članicah. Sedaj je za nami prvi evropski semester in vprašanje je, kako se bo to eh, prevedlo v nacionalne semestre, kajti sedaj sledi ta faza. Evropski svet je eh, sedaj eh, to fazo soglasno potrdil. Priseljevanje je še vedno pomembna tema. Javno mnenje je mešano in ljudje so do tega vprašanja zelo občutljivi. Vprašanje priseljevanja izrabljajo tudi ekstremisti in populisti, ki so proti gospodarskemu projektu in ki so proti odprti demokratični družbi v Evropi. In to dejstvo pomeni, da potrebujemo celesten pristop k upravljanju vprašanja priseljevanja. Že večkrat sem povedal, to, da je prosto gibanje ljudi eden največjih evropskih dosežkov. To je stebr Evropske unije, to je temeljna svoboščina in to je kritičnega pomena tudi za gospodarsko obnovo v integriranem notranjem trgu. Ne želimo svobode gibanja oziroma ne želimo, da bi se eh, ta načela postavljala pod vprašanje in ne bomo dopustili, da bi se to spodkopalo. Evropski svet je povsem priznal, da je svobodno gibanje ljudi eno bistvenih načel Evropske unije in da je to ena temeljnih svoboščin, ki je med najpomembnejšimi. Potrdili smo, da moramo zaščititi Schengen. Komisija je predlagala konkretne predloge za učinkovit sistem spremljanja in ocenjevanja in tudi to je potrdil Evropski svet. Komisija je prav tako izdelala predlog in sicer jeseni, da bi ta sistem opremili z varovalkami. Potrebujemo pravilen odziv, ko se naše zunanje meje soočajo z nepričakovanim in velikim pritiskom. Takšen odziv bo možen glede na vsakokratno situacijo. In kot zadnja rešilna bilka, bilka bi lahko bila tudi ponovna um, uvedba eh, notranjih meja, katar bi bil pritisk na te meje enostavno prevelik in tega ne bi mogli pričakovati od posamezne države. Ampak Evropski svet je priznal, da ta mehanizem ne bo prizadeval oziroma eh, ošibil eh, svobodne pravice gibanja v Evropski uniji. Kar se tiče azila, svet je bil tukaj jasen. Naš skupni azilni sistem moramo zaključiti do leta 2012, zato je komisija že izdelala svoj predlog za to, kako bi dosegli ta cilj. Imamo tudi vizijo za sosedsko politiko. Vesel sem, da je Evropski svet podprl sporočilo komisije in da podpira demokracijo. Evropski svet je podal tudi eh, predstavitev rezultatov in ker imamo veliko časa, se ne bom spuščal v podrobnosti. Sedaj pa se posvetimo še Južnemu Balkanu. E, priča smo bili historični odločitvi glede pristopa Hrvaške. Evropski svet se je strinjal, da lahko do konca tega meseca zaključili pogajanja, zato da bi lahko pogodbo za pristop e, podpisali do konca leta 2011. Pristopni proces je upošteval stroge pogoje in Evropski svet je pozval Hrvaško naj še naprej izpolnjuje svoje obveznosti, zato bo, da bo pripravljena za pristop. Veselimo se nadaljnega miru, stabilnosti in sprave na Zahodnem Balkanu. In še nekaj konč sklepnih besed v zvezi za Grčijo. Imamo načrt za Grčijo. Imamo strategijo in a, trojka in grške oblasti so se strinjale. Grčija bo morala še naprej izvajati reforme in se je s tem strinjala. Položaj je težak, ampak nemogoč, ne nemogoč, da bi rešili probleme, moramo storiti vse, kar je v naših močeh, zato da bo Grčija eh, lahko znova pogledala nad gladino. Težki trenutki so to za Grčijo. Ampak ta reforma vključuje tudi socialni vidik. Spomniti se moramo, da vsak evro, ki ga potrošimo za rešitev te zadolženosti, je tudi. Mora pomeniti tudi to, da ne zanemarimo ciljev, kot so rast in zaposlovanje. In končno, še nekaj zahvalnih besed. Zahvaljujem se Mario Dragiju, ki bo sedaj postal predsednik Evropske centralne banke sa 1. novembrom tega leta. Smo polni zaupanja, kajti prihodni predsednik je zapriseženi in izkušeni evropejec in želimo mu vse najboljše. Lahko povem, da smo imeli zelo uspešen Evropski svet in prepričan sem, da imamo sedaj dobro podlago, da nadaljujemo za našim delom na, podlagi, eh, na področju zelo eh, kritičnih tem, kot sta naprimer preseljevanje in pa gospodarsko upravljanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik Baroso. Hvala lepa za vaše pripombe. Hvala lepa za vaš govor. V imenu političnih skupin, v imenu Evropske ljudske stranke dobi besedo gospod Žozef eh, Dol. Beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Dragi kolegi. Ni le Grčija tista, ki ima težave s pretiranim zadolževanjem in ki, in ki ga je trg kaznoval, temveč tudi druge. Veseli me, da, so, da se predsedniki držav vlad tega zaveda in, za, in so zato sprejeli enotna stališča na Evropskem svetu glede gospodarstva, glede migracijske politike in glede uh, odnosa z našimi sosedi na jugu in vzhodu. V imenu svoje skupine naj znova povem, da od začetka krize rešitev za težave nisem, nismo mi, temveč to, da imamo več Evrope. Gospod Ferič, imate pravico do tega, da lahko uh, odidete iz Evrope. Nihče vas ne, uh, um, tu ne drži, nihče ne bo jokal, če boste odšli. To je res. Uh, naša skupna valuta, evro, o katerem veliko govorimo, tu potrebujemo več odločitev, ki temeli na stvarnosti naših ekonomij. Grčija, tako kot vse druge eh, države, ki potrebujejo pomoč svojih partnerjev, morajo izpolnjevati svoje dožnosti in izvajati ukrepe za to, da bo zmanjšala svoje dolgove in da bo imela zdravo in trajnostno rast. Le tako bomo lahko odblokirali sredstvo za Grčijo in le na ta način se bodo sredstva uporabljala na dober način in tako bomo potem lahko postopali tudi v drugih primerih, če bo potrebno. Ima vprašanje za vas, gospod Van Rompuy. Več kot so me vprašali in sedaj želim razlago predsednikov komisije in sveta. Kako lahko razložimo, da je naš ši, evro šibek kako pa to, da je menjalni tečaj 1,40 poti uh, eh, dolarjev? Zakaj to, uh, saj to vendar škodi našemu izvozu? Bilo bi dovolj, če bi, bili, če bi imeli eh, tečaj 1 proti 1 do dolarja. Torej, to je moje vprašanje za vas. Rešitev je to, da imamo več Evrope in to velja tudi za naše gospodarstvo in vesel sem, da 27. je uh, potrdila ključno načelo in sicer načelo konkurenčnosti našega gospodarstva. Konkurenčnost ni velika beseda, to ni nekaj abstraktnega. To je nekaj, kar je ključ za rešitev našega načina življenja. Konkurenčnost je tista, ki je temelj za strategijo EU 2020. Konkurenčnost je tista, ki je podlaga za naš socialni model. Eh, konkurenčnost je nujna za naše MSP-je, za naša velika podjetja, za izobraževanje, za raziskave in za inovacije, tudi za zaposlovanje. Naj dam en primer, pozitiven primer. Recimo letalstvo. Eh, na sejmu v Buržeju je Airbus eh, imel ogromno novih naročil, novih pogodb, 37 pogodb je sklenil. In to je recimo dober primer. In torej konkurenčnost temelji na tem, da okrepimo svoj enotni trg, da zmanjšamo obremenitve eh, za naše podjetja, zaradi katerih časi tudi odide drugam. Potrebujemo usklajen proračunski pristop, pa tudi usklajeno davčno in socialno politiko. Zato prosim, da ste bolj ambiciozni glede dačne konvergence. Več Evrope, to pomeni tudi, eh, to se nanaša tudi na migracijsko politiko. Eh, predsedniki državnih vlad so priznali, da je treba imeti okrepljen nadzor na zunanjih mejah in da je treba imeti skupno politiko glede vračanja uh, uh, migrantov. Na televiziji sem uh, odgovarjal vprašanja neke, na, neke osebe, ki je uh, zelo pokroviteljska in ki želi veliko zaščite. No, osebe, te osebe sem dejal, če želimo nekoga zaščititi, potem uh, mora imeti nekdo vizum, da lahko potuje po Evropi. Šengenski prostor je uh, stebr Evropske unije, vendar moramo se zavedati, da če nimamo uh, nadzora na notranjih mejah, potem potrebujemo več zaupanja med partnerji, ki sodelujejo v tem. Potrebujemo močnejšo Evropo. To je tisto, po, tisto kar želimo za 500 milijonov evropejcev. Naši prijatelji Hrvati se bodo čez nekaj časa nam pridružili in želel bi čestitati premijerki Hrvaške, ki ji je uspelo, da je Hrvaška zaključila pogajanja v določenih uh, rokih naloga je bila težavna eh, in vsi se spomnimo tragičnih let v, eh, vojne na Balkanu, no sedaj pa je Hrvaška na poti, da postane 28. članica EU. To je zelo spodbudno politično sporočilo za vse nas, kot tudi za prebivalce te države. Naj zaključim. Skupina e LSP Uh, eh, pozdravlja sklepe sveta o sredozemlju. Treba je eh, spodbujati eh, države, ki so na poti eh, k demokraciji in treba obsojati tiste, ki zatirajo svoje ljudstvo. Mislim, da moramo dati prednost skupnosti, moramo pomagati državam, ki so v težavah, ne da na nje kažemo s prstom. Moramo uh, torej poskrbeti za to, da bodo vse javne finance vzdržne. To je tista Evropa, ki si jo želimo v naši skupini in to je Evropa, ki jo želimo spodbujati. Hvala. You, Hvala, gospod predsednik. Gospod Martin Šulc za socialiste in demokrati. Izvolite. President. Hvala, gospod predsednik. Naloga te izredne konference predsednikov je komentirati to, kar je predsednik Van Rompuy poročal o zasedanju sveta. Naša naloga je ovrednotiti to, kar je predsednik Barozo kot predsednik Evropske komisije eh, nam pravzaprav danes povedal. In moram reči, da Potem, ko sem slišal obe poročili in uh, ko sem prebral poročila v tisku, uh, imam precej drugačne vtise kot uh, tisto, o čemer pravzaprav vi govorite. Uh, ko vas poslušam, se mi zdi, da je pravzaprav vse v redu, da imamo vse pod nadzorom, da je vse v najlepšem redu in da predsedniki vlad in držav vodijo Evropo v pravo smer. No, na stvari je mogoče gledati tako. Ampak vseeno si bom eh, dovolil povedati, da je moj vtis oziroma moj občutek nekoliko drugačen. E, razprava, eh, ki smo imeli prejšnji teden v okviru priprav na svet, je jasna, nije potrebno ponavljati, ampak. Uh, vemo, kaj smo prejšnji teden zahtevali, vemo, kaj ste vi sedaj povedali in to lahko zdaj interpretiramo. Naprimer, prejšnji teden sem v imenu svoje skupine povedal, da ima Evropski svet nalogo, da ponovno pridobi uh, demokratično zmogljivost odločanja za Evropo. Uh, Eh, o prihodnosti Evrope se ne odloča v okviru šestorčka pri gospodarskem upravljanju, ampak eh, da se o tem, eh, o tem se odloča pravzaprav pri nekaterih bonitetnih agencijah, ki obrnejo palec gor ali dol. In kdo je pravzaprav tisti, ki daje pooblastila, da vedno pred zasedanji ekofina dajo svoja mnenja in eh, rezultat tega je vedno, da prizadevanja Grčije, ki so jasna, eh, da se ta težko privrčevani denar eh, uporablja ne za poplačilo dolga, ampak za odplačilo dolgov, zato da bi se bonitetna agencija Grčije izboljšala. Ste se pogovarjali o tej vlogi bonitetnih agencij? E, kar zadeva Schengen, v časopisu sem prebral, da polski predsednik vlade, ki je naslednji predsednik sveta, pravi, da je prosto gibanje državljanov in državljank po Evropi zagotovljena svoboščina, ki jo bo polska vlada ščitila z vsemi sredstvi. Dobro, vsekakor tukaj lahko računa na podporo parlamenta. E, francoski predsednik pa pravi, da je potrebno svobodo nadzorovati. Tudi to je zelo zanimiva formulacija. Vsakdo ima svoje razloge. Ampak o doslednem pristopu Evropskega sveta glede eh, vsega slišanega tudi pri Schengenu ni mogoče govoriti. Gospod eh, Van Rompuy, od nas kot zakonodajalca ste želeli, vsaj nekako tako ste rekli, da kar zadeva gospodarski svežen potrdimo to, kar je sprejel eh, svet. Imam dve vprašanje, odkdaj eh, predsedniki vladnih držav se stavljajo podrobnosti zakonodaje. To je pravzaprav naloga sveta, ne eh, predsednikov vladnih držav pravzaprav bi moralo mačarsko predsedstvo protestirati, kajti če prav razumem pogodbo, je svet, Evropski svet tisti, ki sprejema temeljne smernice, ampak tukaj ste se tako spustili v podrobnosti zakonodaje, da eh, lahko nas pozovete, da naj podpremo, kar ste sprejeli. In tukaj imam še dve vprašanje. Evropski parlament je odložil končno glasovanje prejšnji teden zaradi dveh vprašanj. Prvo vprašanje je, in to bi bilo pravzaprav vprašanje kancelarke Merklovi, kaj je z asimetrijo pri prihodnji usmeritvi eh, glede eh, makroekonomskih neravnovesij. To je prvo vprašanje. Eh, drugo vprašanje pa je, naprimer, predsednik Sarkozy se zauzema proti obrnjeni eh, kvalificirani večini, ko gre za primer proračunski, pre, pretiranih proračunskih primankljajev. In eh, sprašujem se, če komisija lahko takoj izvede ukrepe in svet lahko to ustavi samo z dvotretinsko večino, je to bistveno. In kaj je svet rekel na to? Eh, če bi lahko dobili ta odgovor, bi se lahko tudi odločili o tem, ali ti dve točki, ki ste bili odloženi eh, pri končnem glasovanju, ki bo izvedeno julija, eh, pomenita, da bo parlament glasoval za ali proti. Eh, torej, ne bodite jezni name, ampak tisto, kar ste povedali, sem vse prebral že v tisku in uh, od vašega poročila nisem pričakoval nič drugega. Uh, lahko pač povem, da po tej pred konferenci predsednikov ne vem čisto nič več kot prej. Gospod Giferhofstadt za Alde. Hvala. Hvala predsednikom Varonopo in Barozu za poročilo o svetu. Najprej bom spregovoril o Grčiji in o vprašanju svežne gospodarskega upravljanja. Bodimo si na jasnem, kriza se še ni končala in tudi, če, tudi po današnjem glasovanju v grškem parlamentu eh, kriza še ni konec. Situacija Eh, glede Portugalske in Irske je danes prvi član 900 točk. Kaj trg potrebuje rešitev, strukturno rešitev za to krizo, ne zgolj rešitev za Grčijo? In kaj potrebujemo? Potrebujemo krepkejše gospodarsko upravljanje, več kot to, kar imamo sedaj pred sabo. Kaj to pomeni? Da ne potrebujemo le sankcije za tiste, ki ne spolnjujejo svojih dožnosti, temveč potrebujemo tudi to, da komisija in Evropska centralna banka morata biti uh, na vodilnem položaju, ne zgolj države članice. Že večkrat sem dejal, države članice se ne bodo same kaznovale, to se ni še zgodilo nikoli v preteklosti in se tudi ne bo v prihodnosti. In to je razlog, gospod predsednik, zakaj se je predsednik, zakaj se je parlament odločil za sistem uh, obratnega glasovanja. Saj je nujno, da komisija sprejme nek odločitev in da svet se lahko odloči kasneje, da to odločitev zavrne. In to se mi zdi odgovoren pristop tudi za parlament. Ne, ne rečete, da je to nekaj uh, neodgovornega. Ta svež ne bil sprejet pred desetimi meseci v posebem drugih pogojih, kot v pogojih, ki jih imamo danes. Danes je gospod Lipski, ki predseduje MDS-ju in, in gospod Riše sta rekla enako kot parlament. Moramo imeti širši svežen in moramo imeti ambicioznejši svežen. In to ni težko, gospod predsednik. Dovolj je, da svet reče da predlog, predlogu parlamenta razumnim predlogom parlamenta v prihodnih dneh in v prihodnih tednih. To ni tako težko. To je tako preprosto. Treba reči da strani sveta in potem lahko glasujemo o tem prihodnji teden v Strasburgu. Moja druga točka, Schengen. In tveganje, da je prišlo do razpada unije. Ne razumem stališča sveta. Morda moji kolegi to uh, razumejo, vendar ne razumem, zakaj svet ni odločal o Schengenu. Danes znotraj šengenske zakonodaje obstajajo možnosti za ponovno uvedbo nadzora na meje v dveh primerjih. To je predvideno, če pride do težav z nacionalno varnostjo ali če lahko pride zaradi, do težav zaradi uh, javnega reda. In sprašujem se, zakaj potrebujemo še nek tretji razlog? Zakaj bi imeli še tretji razlog, ki je vezan uh, na migracije? To ne bo rešilo Schengna, to bo ubilo Schengen. Morda moram to še enkrat povedati v francoščini. To bom še v francoščini povedal, gospod Svoboda. Schengna ne bomo rešili, temveč bomo Schengen ubili s tem, kar je bilo odločeno. In s Schengenom bomo bili tudi osnovne ideje evropske integracije. Mislim, da moramo biti si zelo najjasni, gospod predsednik, res zelo jasni, da parlament je glede tega enoten. Parlament ne bo glasoval o nekih novih možnostih za uvajanje nadzora na notranjih meja. Zakaj? Evropa ne potrebuje krepitve nadzora na notranjih mejah, potrebujemo krepitev na zunanjih mejah. Kaj potrebujemo? Skupno azilno politiko. Na to čakamo že 12 let. Potrebujemo skupno migracijsko politiko, kot je to zapisano v pogodbi. In pogodba določa tudi to, da moramo uh, deliti breme, če pride do velikega migracijskega pritiska. To se je zgodilo, ko je 300 tisoč ljudi iz Kosova prišlo v EU. In takrat nismo potrebovali tretje izjeme za šengensko zakonodajo. Imeli smo skupno politiko in takrat smo dejansko pokazali pravo solidarnost. Naj zaključim. Sedaj smo na konferenci predsednikov. Države članice morda lahko mislijo, da to lahko spremenijo, vendar naj vam povem, parlament tega ne bo dopustil. Hvala. Mr. Timothy Kirchhoff, the floor is yours, ECR. Gospod Timothy Kirkup, beseda je vaša. Uh, Predsedniki, preden se lotim vprašanja krize v evroobmočju, naj se dotaknem drugih vprašanj, ki so bila obravnavana na zasedanju. Predsednik pravi, da je moralno prav, da nudimo podporo vsem tistim v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, ki želijo uveljaviti svoboščine in pravice na podlagi pravne države. Gre za zgodovinsko priložnost, da zadamo udarec ekstremistom pri nas in v tujini, ki pravijo, da doživljamo spopad civilizacij. Res gre za spopad, ampak eh, gre za spopad med civilizacijo in barbariji, teroristi, ki poskušajo svoja stališča uveljaviti s strahom in nasiljem. Zato, da bi zmagali, moramo. Eh, imeti jasen pristop. Potrebujemo demokratične reforme, spostavite demokratične vlade, gospodarske reforme za izboljšanje priložnosti in za odpravo revščine in potrebujemo boljšo obrambo pred tistimi, ki nas poskušajo uničiti. Kar zadeva preseljevanje, tukaj gre pravzaprav za primer, ko ne potrebujemo več Evrope, ampak potrebujemo boljšo Evropo, potrebujemo boljše izvajanje obstoječe zakonodaje in bolj učinkovite obstoječe institucije. Uh, Eh, trenutni izzivi so resni in realni in jih ne moramo odpraviti zgolj z nekimi klišeji. Čezmejni eh, kriminal je problem, terorizem je problem in eh, masivno preseljevanje je velik izziv. Naši odzivi morajo biti odločni in realistični, pravični, ampak pogumni. In takrat kadar ukrepi ne obstajajo na nacionalni ravni, moramo zagotoviti zaupanje. Kar zadeva Rome, pomembno je obravnavati to vprašanje in integracija Romov je vprašanje vesti in je nekaj, kar skrbi vse. Kar zadeva Hrvaško, eh, smo veseli, da pogajanja hitro napredujejo in da se bliža dan, ko se ne bo Hrvaška pridružila. Kar zadeva gospodarsko krizo, pa je pomembno, da pri premagovanju krize evra igrajo vlogo vse države članice, tudi preko mednarodnega denarnega sklada. To velja za celotno Evropsko unijo, ne samo za evroobmoče. Vendar pa mora tudi evroobmoče biti odgovorno za svoje težave. E, tisti, ki so sprejemali pravila, ki so sprejemali pakt za rastni stabilnost, se morajo sedaj soočiti s posledicami svojih odločitev. In ni res, kot pravi gospod Prahovsta, da nobena država nikoli ni kaznovala sama sebe. Nemčija je svet vzor tukaj in se je od Erharda naprej večkrat učinkovito kaznovala zato, ker je zašla v težave. Obstaja pa še ena eh, nevarnost, ki smo se prepozno zavedli. Namreč nismo se uspeli ustrezno zvati na gospodarske probleme. Slabi dosežki na področju naložb in konkurenčnosti so zaskrbljujoči za vse. Potrebujemo reforme za to, da bomo eh, Eh, ustvarili jasna podjetja, ki bodo nudila prvovrstne izdelke in zagotavljale dolgoročno blaginjo. Morda je danes pomembna zgodba Grčija, ampak ko bomo pisali zgodovino 21. stoletja, bo ključno vprašanje, kako smo eh, preživeli monetarni potres in smo potem podlegli finančnemu tsunamiju. Najlepša hvala. Gospa Rebeka Harms v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala gospodu Van Rompuju in gospodu Barozu. Bila sem precej razburjena glede uh, vaših besed o šengenski pogodbi. To, da naj bi, pripomba, da naj bi svet pripravljal izboljšave, se mi zdi cinično. Uh, naj še enkrat povem, kako je pravzaprav prišlo do te razprave. Uh, Evropa je najprej skoraj zamudila arabsko pomlad, ker je sodelovanje z avtoritarnimi režimi v arabskem svetu bilo tako dobro. Zdaj pa organiziramo okrogle mize za svobodo in demokracijo, za stabilnost v tej regiji, istočasno pa eh, vzpostavljamo nove meje in te meje so naperjene prav proti ljudem, ki eh, poskušajo zbežati iz nestabilnosti in vojn v arabskem svetu. Mislim, da je to izraz eh, neke evropske žalosti in gospod Van Rompuy, vi kot prvi stalni predsednik Evropskega sveta, ne morete resno zagovarjati stališče, da razveljavitev Schengna predstavlja izboljšavo. Mislim, da bi morali to izjavo preklicati. Upam, da je razprava jasno pokazala, da bo Evropski parlament storil vse, kar je v njegovi moči, zato, da bi ostal v postopku soodločanja, kajti to je drugo, kar tukaj zagovarjate. In izredno nedemokratično je, da pri tako pomembni odločitvi poskušate iz odločanja izključiti Evropski parlament. Gospod in gospodje, druga točka, Grčija. Ne bom se ponavljala, mrsikaj pomembnega je bilo rečenega o gospodarskem upravljanju, ampak vključila bi v to razpravo en vidik in to sem poskušala storiti že prejšnji teden. Vemo, da tako kot so varčevalni paketi eh, zasnovani, Grkom tega ne bo uspelo. Vemo, da potrebujemo nove okvirne pogoje, potrebujemo investicijski svežen, zato da bo gospodarstvo prišlo v tek. Eh, še vedno ne razumem najbolje, kaj tukaj nameravate storiti, čeprav sem slišala vse vaše najave, ampak nekaj eh, je povsem odsotno in to bo ključno za prihodnost Evropske unije. Potrebujemo pravičnost tudi v teh kriznih časih in Evropska unija se mora zauzemati tudi za pravičnost. Mislim, da moramo gospoda Papandreja spodbuditi k temu, da eh, vključi grške elite v nošenje bremena, ki ga je zdaj potrebno porazdeliti in mislim, da je potrebno v večji meri zahtevati tudi udeležbo bank. Zakaj tako zagovarjam pravičnost? Globoko sem prepričana, po eh, tem, ko vemo, kakšna je bila eh, zgodovina Evrope, da Evropska unija predstavlja svobodo in demokracijo, ampak velike evropske obljube so vedno šle roko, z roko v roki tudi z obljubo pravičnosti boljšega življenja v skupnosti. In Evropska unija doslej ni uspela, sploh pa ne v krizi, eh, ni uspela uresničiti te obljube. In eh, vračanje k nacionalnim državam, bo uh, uspešnejša, kot bi si želeli, če uh, ne bomo ustvarili drugačne podobe pravičnosti v Evropski uniji. Najlepša hvala, Lutar Biski za Združeno levico. Hvala lepa, gospod predsednik. Spominjam se na to, da je Martin Schulz o tem govoru govoril kot o zgodovinskem vrhu za prihodnost Evrope. Mislim, da Tavar to ni bil. Z Evropskim parlamentom ni bilo mogoče doseči dogovora o svežnju za gospodarsko upravljanje. Pri odločilnih ciljih strategije 2020 za poslovanje, energetsko učinkovitost, raziskave in razvoj, boj proti revščini in pa nadaljne izobraževanje Tudi z vedika šefov držav nismo dosegli nobenega uspeha. Rešitev grškega vprašanja je še vedno oddaljena. In pogled na Euro, Evropski barometar kaže, da državljani komaj da še verjamejo, da lahko politika v kratkem času najde pot iz slepe ulice. Zakaj je tako? Ker še vedno stavimo na enako gospodarsko politiko, ki nas je privedla v gospodarsko krizo. Od Grčije zahtevamo, da se odpove legitimni gospodarske politiki, državna posest se mora odpraviti, le na ta način bo dobila kredite. In sicer tiste kredite banke, jih banke še niso predale ECB, Evropske centralne banke. To je šok terapija in videti je, da bi lahko takšna terapija postala načelo Evropske unije. In svežen gospoda, za gospodarsko upravljanje naj bi prinašal rigidno politiko a, eh, znižanja oziroma a, eh, vrčevanja za vse države. Tu pa je po mojem mnenju nepravilno gospodarsko upravljanje, kajti bonitetne agencije in finančni trgi bodo na ta način še eh, bolj lahko določili, po kakšnih pravilih igramo. Demokratični nadzor pa bo še bolj odtaval v daljavo. V Grčiji danes potekajo stavke in v tem kontekstu vas sprašujem, gospod predsednik Van Rompuy in pa predsednik Barroso, Kaj bo, Grčija, kaj bo Evropska unija storila, če bo Grčija zavrnila vrčevalni program? To je sicer samo hipotetično vprašanje, kajti možno je, da se to zgodi. In čudi me, zakaj nimamo načrta B ali načrta C. Kajti lahko se zgodi nekaj drugega, kot to, kar bi si želeli. Hvala lepa, gospod Nigel Farage. Svoboda in demokracija. Hvala lepa. Pred nami so vsi šefi Evropske unije in vsi pravijo, da je vse čudovito, da je vse pod kontrolo. Ampak, oprostite, to ni res. Dejstvo je, da si Grčija še naprej izposoja in ta drugi paket za Grčijo podaljšuje agonijo. Ni važno, koliko denarja zmičemo Grčiji, ne glede na to, koliko evroobveznic plača Kitajska in tako naprej. Dejstvo ostaja, da bo Grčija bankrotirala. Ne more plačati niti tekočih eh, izposojil. Kako pa mislite, da bo plačevala eh, še nadaljne kredite? MDS postaja vedno bolj nemogoč in vsi skupaj samo podaljšujete agonijo in to postavlja pod vprašanje tudi evropski projekt. Ni več zaupanja v vas, ni več zaupanja v politične odločitve zaradi politične eh, eh, neverodostojnosti. Sploh ne upoštevate ljudi, tu pa je še večje vprašanje državljani Evropske unije mislijo, da niste pošteni. Ampak ne samo to, mislijo, da tudi niste kompetentni. Vzeli ste jim demokracijo, sedaj pa upravljate njihova življenja. In kam ste nas pripeljali? Na rob gospodarskega propada. In to je še toliko hujše. Eh, tečete okrog eh, kot kokoši brez glave. Zatekate se k enemu eh, paketu pomoči, k drugemu, nobenega vodstva. Karkoli rečete na sestankih, se izkaže za nepravilno v prihodnosti. Videti ste kot banda nesposobnežev iz Brusla. Ni načrta B, seveda ga ni. Milijoni izgubljajo delovna mesta. Življenjski standard pada, drsi v revščino. Niste kos temu vašim eh, funkcijam. Evropskim poslancem pa je to vse eno. Jaz pa govorim v imenu 100 tisočev ljudi, ki se zbirajo v Atenah in v drugih velikih grških mestih. Če bodo zavrnili vaše zahteve, če bodo zavrnili ta svežen, bo to boleče za banke, to bo boleče za Evropsko centralno banko. Ampak bolje pa bo uh, za to, da se uh, soočimo za našo odgovornostjo. Zanima me, ali imate za to plan B. Ne mislite, da se arabska pomlad eh, ne more sprevreči v, v sredozemsko poletje, ko se bodo ljudje borili za to, da bi dobili svoje pravice nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Filip Klajs dobi besedo. No, Neodvisni poslanec. Hvala lepa. Dobro je, da smo dobili, da smo dobili napovedi o ukrepih glede Schengena, ampak mislim, da to ne prenaša nič dobrega. Mehanizem bi morali uporabljati na diferenciran način in uh, vsebovati bi moral ukrepe, poleg tega je uh, možno sprejemati tudi zaščitne klauzule in možno je ob določenih eh, pogojih eh, znova uvajati notranje kontrole. Na ta način se sprejemajo ukrepi na podlagi meril in pa na podlagi interpretacije tega. To pomeni, da če, tega, če to želimo storiti, potem se lahko na nas sesuje cel plas eh, birokracije in pa cela vrsta političnih nasprotnih ukrepov, ki bodo z vsem skupaj pometli. To pa pomeni, da mej nikakor ne moremo več zaščititi. Že leta govorimo o Schengenu in novih zamisli sploh nismo dobili na tem vrhu. Govorili ste tudi o partnerstvu s tretjimi državami. Kaj pa naj to konkretno vseboje? Nobene besede niste povedali o tem, kako naj bi to potekalo. Kaj ti sa podpora lahko te države naredimo odvisne? Kaj ti same bi morale ustaviti nezakonito preseljevanje ljudi v Evropo? Ampak o tem ni bilo ničesar povedanega. Gospod predsednik Barroso je a, kritiziral populiste in pa skrajneže, ki želijo postaviti ovire prostemu protokolu ljudi v Evropi. Ampak, gospod Baroso, vi postavljate stvari na glavo. Evropska komisija in Evropski svet bi morala pravzaprav ogrožata Schengen in sicer tako, da želite uporabljati samo polovico eh, pogodbe nobenih kontrol na notranjih mejah, ampak zunanje meje so prepustne kot cedilo in evropski državljani so nezadovoljni. In to sem želel tudi jasno povedati kajti potrebujemo konkretne ukrepe, ne pa da vedno poslušamo samo takšne sklepe, eh, kot smo jih slišali danes. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo k postopku Catch the Eye. Gospa Ildiko Galpec. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo se zahvaljujem gospodu predsedniku in rada bi vam čestitala. Vrh je bil velik izziv. Rezultati govorijo sami zase. V zgodovini Evropske unije imamo sedaj prvi krat strategijo za Rome. Sedaj lahko govorimo tudi o donovski strategiji in eh, vse skupaj je zelo v redu. Zahvaljujemo se tudi za pohvalo mačarskemu predsedstvu. Radi bi spregovorili tudi o tem, da smo imeli veliko prečakovanja glede gospodarskih vprašanj. Evropska unija si je pustila do sedaj preveč časa, nismo se dovolj hitro odzvali in nismo se pravilno odzvali na finančne, socialne in gospodarske posledice krize. Žal. Nismo postavili jasnih prioritet za gospodarsko upravljanje. Sedaj pa je to na dosegu roke. O tem moramo glasovati in prosili bi vas za to, da storite za to tudi potrebne korake. Kot ste dejali, odlično ne sme biti sovražnik dobrega. Crise de dívida soberana demonstra a interdependência de todas as nossas economias. Mas há outra grande. Dužniška kriza kaže na to, da so naša gospodarstva medsebojno povezana. Vendar druga stran kovanca je to, da le od ene države pričakujemo vrčevanje drugih, pa ne. To ne deluje. Grki, Portugalci in Italijani so zaradi tega še bolj podvrženi težavam. Morali bi imeti evropsko strategijo za reševanje dužniških, eh, dužniških križ, recimo, da bi imeli euroobveznice, tako bi financirali ekonomsko okrevanje in bi imeli boljše gospodarsko upravljanje, harmonizirali bi trgovino, ehm, davke in finančno politiko. Upam, da bo svet eh, spodbudil evropske banke, da bodo zagotovile to, da bo grški dolg lahko eh, poravnan. Svet morda, ali ima svet sploh načrt B, ali se zavedajo, kako bo ta neoliberalni načrt, ki ga imajo, prizadel državljane, kako bo to uh, prizadevalo uh, državljane. Watson? Svet je prosil komisijo naj predloži predloge za zmanjšanje evropske zakonodaje oziroma da se omogoči nadzor na notranjih mejah. Sedaj, ko smo se tega lotili, kako namerava predsednik sveta s podobnimi ukrepi, kako namerava ukrepati glede takšnih populističnih predlogov? tu danes eh, to omenjate kot nekaj ključnega za evropsko eh, integracijo, vendar to razpada po šivih pod vašim predsedovanjem. Kdo bo sedaj Brutus v tej eh, zelo žalostni zgodbi? Hvala. Gospa Korin Votman-Kol, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik Van Rompej, soočate se z zelo zapletenim dnevnim redom, oziroma to je bil najtežji svet, odkar ste predsednik. To je dejansko izziv. Uspelo vam je doseči precejšen napredek, čeprav nekateri to zanikajo, nekateri naši kolegi to zanikajo, vendar gre za zelo pomembna področja. Naj nakažem, v kateri v kakšni situaciji smo glede svežnja v gospodarskem pravljenju. Zdi se, da se vsi osredotočajo na zelo zapletene rešitve, ki jih moramo najti za grško dužniško krizo. Vendar ne smemo le gasiti požara, moramo imeti tudi ambiciozen svežen, s katerim bomo pripričali prihodne krize, moramo stvariti delovna mesta. Imeli smo že razprave o tem In upam na naša skupna prizadevanja, da nam bo dejansko uspelo v prihodnih tednih. Če želimo imeti učinkovito spremljanje odločitev, potem moramo prihodni teden glasovati o tem. Upam, da bomo prišli do sporazuma. Skrbno sem prisluhnila temu, kar ste dejali. Pozvali ste nas in res moramo najti rešitev. Over, Liza Gospa Liza Jakonsari, minuta, izvolite. Pohem, jaz, Hvala, gospod predsednik. Nekdo je primerjal trenutno situacijo eh, z svetovno vojno brez vojne. Če upoštevamo, kaj se dogaja v ZDA in kakšna je vloga Kitajske tam, mislim, da ta primerjava sploh ni pretirana. Soočili smo se zelo uh, težavno situacijo. In zato je presenetljivo, da je gospod eh, Van Rompuy dejal, da je bil sestanek uspešen, da je v Evropi vse dobro. Ni res, v Grči je splošna stavka in vaš govor naj bi nas zgolj pomiril, morda tudi trge, vendar sama sem doživela nasploten učinek, še bolj sem zaskrbljena glede situacije, v kateri smo se znašli. Zato mislim, da nam morate malce več povedati o ozadju zadev. Ali imate kakšen načrt za to, kaj se bo zgodilo, če se bo kriza poglobila? Ker se bo to verjetno zgodilo. Nisem prebrala, da bi kakšen ekonomist dejal, da se je kriza zaključila, da se je v redu. Gospod Nikolaus Hognitis, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot smo že slišali danes, danes in jutri bo v grškem parlamentu poteklo glasovanje o novi zakonodaji o privatizaciji in o varčevanju. Ljudje protestirajo. Gospod Barozo, gospod Van Rompuy, ljudje v Grči so dejansko ogroženi. Eh, ljudje ne bodo dobili denarja za poplačevanje dolgov in ne bodo dobili novih finančnih uh, ukrepov. To so zelo uh, težavni časi. Če ne bomo izglasovali vrčevalnega programa v grškem parlamentu, kaj se bo zgodilo? Ali boste dejansko se držali svoje grožnje, ne boste dali denarja? In če se to zgodi v Grčiji, ali mislite, da bo prišlo do težav za evroobmočje, ali ste vse to premislili? Želim jasen odgovor na to. Saj nevarnost ni le za Grčijo, temveč tudi za Evropo. Jean-Pierre Audi, ena minuta, izvolite. Hvala. Hvala uh, predsedniku Barozu. Uh, hvala. Eh, predsedniku Van Rompuju, da ste prišli. Eh, sicer nisem pripričan, če je to pravi format razprave, vendar vseeno naj povem nekaj glede Evropskega instrumenta za finančno stabilnost. Tu naj bi šlo za neka dodatna sredstva, ki nimajo eh, dimenzije skupnosti. In moje vprašanje je, kako bomo na osnovi tega Evropskega mehanizma za stabilnost kako bomo imeli politični nadzor strani parlamenta, ali bo računsko sodišče za to pristojnost ali nacionalna sodišča, kdo bo imel pa tudi politični nadzor nad potekom delovanja tega mehanizma. Eh, Hvala. Gospa Liza Ferreira, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Dve vprašanje. Prvič, za predsednika sveta. Glede šesterčka, sem poročevalka za eh, makroekonomska neuravnovesja, to je posebno področje, moramo se sedaj odločiti glede nečesa, kar je ključnega pomena. In sicer sedaj smo se znašli v, v kontekstu, kjer se tako veliko omenja soodvisnost. V samih sklepih sveta pa ni omenjena možnost, da bi resno preučili uh, presežke in deficite. V nekem kontekstu uh, soodvisnosti bi morali tudi to preučevati, da uh, Nekateri imajo deficit, drugi pa imajo presežke v proračunu. In to je politična odločitev sveta, da ne želi širše slike glede tega. Torej želim komentar glede tega, zakaj ste se tako odločili. Drugo vprašanje. Rast je nujna, če želimo iziti iz te situacije. Saj bom malo zaključila, gospod predsednik. Fleksibilnost. Treba je zmanjšati birokracijo. To je ključnega pomena, da zmanjšamo težave. John gospod John Barton. Uh, Hvala, gospod predsednik. Danes nas tu ni veliko, dvorana je prazna tisoče in tisoče ljudi v Grčiji pa je na ulici. Eh, policija uporablja sozivec, da bi razbila proteste. To ste vi ustvarili in tega. Eh, in nihče ni, eh, tega ne želi priznati. Sedaj je čas, da se seznanimo z realnostjo, Grki bi morali imeti neko izbiro, morda bi se oni odločili, da bi imeli znova uh, drahmo, če je to za njih dobra izbira. Ljudje morajo sprejeti to odločitev, ne da se le politiki in predsedniki odločajo, kaj je dobro in kaj je slabo. Ne poslušate ljudi, morajo ljudje odločati. Imamo vprašanje za gospoda Van Rompoja. Prosim, če naj odgovorite danes. Že v preteklosti sem to spraševal, spraševal sem tudi gospoda Baroza, ali obstaja plan B. Moramo vedeti, kaj se bo zgodilo, če grška vlada ne more prodati dolgo, do kaj se bo zgodilo, ali lahko to danes poveste, prosim. Pa Childers, izvolite. Um, Kratko. Eh, poslanci iz Grčije, Irske in Portugalske ne moramo zgubljati časa. Ne bom nič spraševala, ker ne bom dobila odgovorov. Mislim, da imate načrt, vendar, ste, vendar ga ne želite razkriti. To je ena možnost. Druga možnost je, da nimate načrta in ravno tako ne želite in govoriti. Potem je tretja možnost, da obstaja načrt, vendar je v interesu nekaterih držav, ne pa drugih. Mislim, da noben pristop ni vzdržen, vendar mislim, da morate vedeti, da poslanci iz teh držav ne bodo mogli te situacije razložiti svojim državljanom in tudi sama si ne želim biti v tem položaju, da bi morala to razlagati. Gospa Marjeta Džanakov. Hvala, gospod predsednik. Hvala predsedniku komisije in predsedniku sveta, da ste danes tu z nami. Gospod predsednik, Evrokriza, ki je prizadela mojo državo, zelo močno zahteva to, da sprejmemo nemudoma ukrepe. Poleg tega pa tudi potrebujemo dolgoročno strategijo. Jasno je, da načrt ne deluje. Vlade, ki so se strinjale glede memoranduma, morajo izvajati dolgoročne programe. Če pa ne pride do uh, uspešnega zvanja ali obstaja načrt B, mi si ne želimo ponovne uvedbe drahme. Spol ima to. Hvala. Uh, sedaj obravnavamo vprašanje evra, šengna, to so ključna vprašanja evropskih integracij in obe temi sta uh, v nevarnosti. Mislim, da se moramo vsi potruditi in poiskati celostne rešitve. Ne, moram, ne moremo imeti zgolj nekih delnih rešitev. Potrebujemo evropske rešitve in evropske rešitve, ki bodo sprejete v pravem času. Sedaj imamo zelo ambiciozen program, ki ga obravnava, Evropski, oziroma, ki ga obravnava grški parlament. Gre za vprašanje uh, plačevanja 28 milijonov evrov oziroma 28 milijard evrov. In, uh, Prišlo je že do sporazuma med večjimi političnimi strankami, ki se zavedajo, kako pomembno vprašanje je to. Vendar potrebujemo dodatne ukrepe za rast in za prilagoditev. Potrebujemo nek skupen evropski ukrep za to, da bi se izognili utaj davkov in temu, da denar gre v davčne paradiže. Hvala. Hvala vsem predsednikov, ki, ki ste danes tu z nami. Kar zadeva uh, sklep sveta glede evropskega gospodarstva in glede težav, s katerimi se sooča uh, Grčija. Sam sem Grč, zato se mi to zdi zelo pomembno. Mislim, da ko se o tem pogovarjamo, je verjetno Uh, normalno, da ne želite govoriti o planu B, glede na to, da grški parlament danes popovdne glasuje o svežno zavrčevanje. Vendar vseeno, naj vprašam, ker domnevam, da ste to vpraševanje preučevali in ste preučili situacijo v Grči, kot tudi posledice na Evropo v, prih v bližnji prihodnosti. In torej splošno vprašanje se poraja, kam naj gre grško gospodarstvo v prihodnost? Gospod predsednik, ali naj vas spomnim, da je šengenski zakonodajni red ključni del evropske zakonodaje in le ta določa, da nimamo. Uh, pregleda na notranjih mejah. In naj spomnim, da člen uh, eh, 78 omogoča izjemen nadzor na mejah. Vendar to so neki začasni ukrepi, vendar o tem se mora odločiti komisija, ne pa neka država članica. Gospod Sarkozy pa želi reformirati uh, evropsko zakonodajo na ta način, če želi spremenjati uh, eh, šengenski red. V pogodbi že obstaja varovalo, vendar po njegovem mnenju uh, bi lahko omejili prošt pretok ljudi. In s tem bi, bi bi nadzirali vse ljudi, ki prehajajo uh, meje vsak dan. Pa prevonš bereš, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospodje predsednike, ali se zavedate, da če bomo ošibili šengenski eh, red, bomo ošibili tudi evro? Evro so si želeli državljani. To je ena faza vedno večje, vedno tesnejše integracije in simbol te integracije je ravno Schengen. Tisti, ki napadajo Schengen, napadajo temelj, na katerem počiva evro. In isto velja za prospetok ljudi. Ne gre za prospetok ljudi znotraj EU, gre za naše meje in nadzor uh, gibanja kapitala, ali mislite, da je dejansko prihaja do prostega pretoka kapitala in ali je to dejansko v interesu državljanov ali je to zgolj v interesu špekulatorjev in trgov? Barroso, like... Hvala, gospod Barozo. Prosim, izvolite. Najpomembnejša vprašanja so bile seveda Schengen, svoboda gibanja eh, v Evropi in pa Grčija, zato bom poskušal zelo odkrito se odzvati na to, kar je bilo povedanega. Strenjam se z zavezo, ki je bila tako jasno izrečena. Potrebno je ohraniti Schengen in spoštovati svobodo gibanja. Seveda se zavedate, da nihče ni tako zavezan na tem področju kot komisija. Komisija dosledno zagovarja načelo prostega gibanja. Tudi takrat, ko so določene odločitve na nacionalni ravni postavljale pod vprašaj svobodo gibanja in eh, celo e, načelo nediskriminacije. Morali smo se odzvati, bili smo zelo odločni in eh, bilo je kar nekaj priložnosti, ko so določene vlade vsaj predlagale, da teh načel ne bodo obravnavane prednostno in tako bo naše stališče tudi v prihodnje eh, in pri tem ne bomo nikakor oklevali. Težava, ki jo imamo danes, je to, da se moramo odzvati na razmere, ko države članice niso sposobne spoštovati svojih obveznosti v okviru Schengna. Gre za to, da se neka država članica znajde v razmerah, ko ni sposobna več izpolnjevati svoje obveznosti, da nadzoruje zunanje meje. To je tisto, o čemer govorimo. Strinjam se s tistimi, ki pravite, da ne smemo vzpostavljati, eh, ustvarjati večjih težav na notranjih mejah, ampak da moramo zagotoviti eh, spoštovanje naših zunanjih meja. Kajti, če ni zaupanja v javnem mnenju držav članic v spoštovanje zunanjih meja, eh, vam lahko povem, da bomo res imeli težave pri ohranjenju zakonodaje na tem področju. Zato nameravamo septembra predstaviti svoj predlog in mislim, da je bila razprava v Evropskem svetu zelo zanimiva in tudi zelo koristna za oblikovanje predlogov pri komisiji. Šlo je za ne posebej podrobne razprave, ampak eh, izpostavljene so bile določene točke in sklep Evropskega sveta v tej luči mislim, da je zelo pozitiven. Iskreno tako mislim. Če pogledamo to, kar eh, sedaj počnemo, moramo stvari videti dejansko v luči skupnosti. Eh, imamo sistem, ko države lahko enostransko, kot so to storile v preteklosti, eh, uvedejo nadzor na notranjih mejah. Zdaj pa poskušamo uvesti sistem, ki bo temeljil na specifičnih objektivnih kriterijih in eh, ki bo temeljil na skupni oceni, hkrati pa bo vse skupaj časovno omejeno in eh, zagotovili bomo, da to ne bo vplivalo na prosto gibanje oseb. Eh, komisija bo sodelovala pri oceni in to bo ocena, ki bo vključovala vsa Evropska unija, vključno s komisijo. In res mislim, da poskušamo eh, zdaj doseči nek evropski mehanizem, s katerim bi se izognili enostranskim odločitvam. Kajti, kot je bilo rečeno, že danes države članice lahko ponovno uvedejo omejitve na notranjih mejah. To lahko storijo. Ampak eh, razlika je med tem, ali to počnejo v nekih zelo širokih pogojih kot zdaj, ali pa če v prihodnje oblikujemo zelo podrobne pogoje za to in uvedemo dejanski evropski mehanizem na tem področju. Torej res mislim, da bomo na ta način okrepili našo zakonodajo, naš skupni pristop. Eh, ampak počakajmo, prišel bo predlog komisije in parlament bo imel možnost o tem razpravljati in upam, pravzaprav sem prepričan, da bomo na ta način ohranili svobodo gibanja državljanov. In tu ne mislim samo na gibanje državljanov, ampak tudi na ostale soboščine, ki so podlaga za Evropsko unijo in eh, na spoštovanju katerih temeli Evropska unija. In eh, tukaj bo eh, komisija ustrajala pri teh načeljih brez oklevanja. Potem drugo vprašanje, zelo pomembno vprašanje Grčije in drugih držav, ki imajo programe v teku. Kot sem že dejal, tudi v primeru Grčije razmišljamo uh, o tem, kaj je potrebno za rast. Razumemo zaskrbljenost ljudi v Grčiji, razumem frustracijo uh, ljudi, ki so soočeni. Eh, z razmerami, ko postajajo vedno bolj revni, medtem ko nekateri svoj denar eh, umikajo iz države. Gre za resen socialni problem. Če želimo biti iskreni z Grki in tudi sami s sabo, moramo reči, da ni druge možnosti, kot so boleče reforme, kot je fiskalna konsolidacija, strukturne reforme, eh, Grčija mora pridobiti konkurenčnost, mora ponovno ustvariti predpogoje za rast in tisti, ki zdaj govorijo o možnem načrtu B, eh, pričakujejo, da bi ta načrt bil bolj enostaven, da bi predstavljal alternativo. Ti ljudje enostavno lažejo, nobene druge možnosti ni, če se želimo izogniti bankrotu. Edina možnost je načrt, ki ga je predložila eh, Evropska komisija v sodelovanju z Centralno banko in z Mednarodnim denarnim sklep, eh, skladom in to je načrt, ki ga podpirajo vse članice evroobmoča. Kdorkoli, ki predlaga eh, neko alternativno možnost, bo morda odgovoren za dejansko katastrofo javnih financ v Grčiji. To je načrt, ki ga imamo in potem, ko je pač načrt oblikovan, seveda komentatorji lahko vedno špekulirajo, ampak tukaj nismo zato, da bi špekulirali, ampak zato, da ukrepamo. Oblikovali smo načrt in zdaj moramo pri njem ustrajati. To je načrt, ki ga imamo zato, da se bi soočili z razmerami v Grčiji. In kakršna koli ideja o vzpostavljanju alternativ, o, o e, tem, kako bi morali vse o, e, postaviti pod vprašanje, to ne bo okrepilo zaupanja Grčije v Evropsko unijo in v ta načrt. Torej, če res želimo pomagati, je naše sporočilo to, da ustrajamo pri načrtu, ki smo ga sprejeli. Nobenih čudežev ne bo, nobenih drugih možnosti ni, ko da Grčija prestane določene boleče reforme. Eh, in eh, tisti, ki pravijo drugače, lahko cinično rečeno rečem, da se delajo, da so prijatelji Grčije, ampak pogoj za podporo Grčije je spoštovanje tega programa. Seveda bomo spoštovali vse odločitve grškega parlamenta, ampak bodimo iskreni, v Evropi potrebujemo solidarnost in odgovornost. Država ne more leta in leta živeti preko svojih zmožnosti in država, ki je redno kršila pakt za rastni stabilnost, ni izpolnila svojih odgovornosti do drugih držav članic. Taka je realnost, gre torej za deljeno odgovornost. Zato moramo zdaj sodelovati z grškimi partnerji, pod pogojem seveda, da želijo sodelovati z evropskimi institucijami in evroobmočjem. In Taka je soglasna odločitev Evropskega sveta, ki jo podpirajo tudi Evropske institucije in mednarodni denarni sklad in upam, da bo v trenutku resnice Grčija izbrala pravo pot za izhod te krize. E, vse ne bo končano jutri, nobenih čudežev ne bo, ampak z. Pogumnimi odločitvami bo Grčija in tudi druge države, ki imajo podoben program, uspela premagati svoje težave in pri tem lahko računa na popolno podporo Evropske unije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zdaj pa dam besedo še predsedniku gospodu Van Rompuju. Euh, euh, hvala na kratko. Najprej glede Grče. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal predsednik komisije. Dragi kolegi, tudi brez Evrope bi Grča morala doseči proračunsko ravnotežje in vzpostaviti svojo konkurenčnost. Evropa pa ji pri tem pomaga. Evropa pomaga pri teh dolgovih. Ti dolgovi so problematični v številnih državah in Evropa pomaga zato, da bi države dejansko lahko izvedle program, ki je bil sklenjen z ECB in z MDS in z Evropsko komisijo. Torej, Evropsk, Evropa ni vir problema. Problemi so nastali pred desetimi leti, ker ni bilo dovolj nadzora, dovolj politike. Vendar tudi brez Evrope bi prišlo do uh, težav z proračunskim primankljajem, imeli bi težave z pomankanjem konkurenčnosti. In Evropa pravzaprav pomaga tako, da je da čas, da znova najde ravnotežje in najde neko pot k novični rasti. In program, o katerem se pogovarjamo, je trd. Gre za to, da bi torej imeli program uh, proračunske vzdržnosti. In ti programi so vedno eh, težki in nepopularni. In zato pozdravljam grško vlado, ki je prevzela svojo odgovornost, kljub velikemu odporu v družbi. Ti ukrepi to smo slišali večkrat, morajo biti takšni, da bodo dali občutek pravičnosti. Ker največji občutek pravičnosti, ki ga lahko dobimo, je ta, če, vsi, če vsi plačajo dolgove, ki jih morajo plačati. In eden velikih, velikih težav ki obstajajo tako, ko gre za javno mnenje, kot za proračun, je, so davčne utaje. In ravno zaradi tega ni tega občutka, občutka pravičnosti, da imamo fair pristop. In zato moramo pomagati, države članice, pa tudi komisija mora pomagati, zato da upravna struktura države postane čim močnejša, zato da vsi tisti, ki morajo izvajati svoje davčne obveznosti, to dejansko naredijo, da vsak prispeva po svojih zmožnostih. In dokler obstaja velike davčne goljufije, kot to obstaja v Grčiji, pač tega občutka ne more biti. In sedaj je ključni trenutek. Prihodne ure bodo odločilne za grško ljudstvo. Pa ne le za grško ljudstvo, tudi za evroobmočje in celo za stabilnost svetovnega gospodarstva. Zato pozivam vse, vse, ne le večino, vse pozivam naj prevzamejo svojo odgovornost v grškem parlamentu če bomo imeli soglasje, enotnost, bolje bo za grško ljudstvo, pa tudi za našo prihodnost, kar zadeva gospodarsko upravljanje. Znova bom ponovil. Bilo bi dobro, če bi zaključili delo in bi dosegli nek kompromis. Seveda nisem kot predsednik sveta za to pristojen, vendar pa lahko pozovem, lahko pozovem, da poiščemo kompromis. To smo že pokazali tekom pogajanja, ko smo se, pogovaja, ko smo se pogajali tekom mađarskega pred, eh, predsedstva in strinjamo se glede 95 odstotkov zadev, tako da mislim, da smo dosegli res pomembno delo mislim, da smo izboljšali besedilo, besedilo uh, namenske skupine in druge predloge, ki so bili vključeni. No, zadnji del dela pa je treba zaključiti in upam, da bomo to lahko zaključili še pred poletnimi počitnicami, tako da bomo lahko tudi glede gospodarskega upravljanja imeli nek dosežek, zaključek dela, tako da bomo imeli celovit svežen in da bo ta celovit svežen, eh, torej zaključen, tako kot smo predvideli. Ne bom se izrekal glede vsebine kompromisa, mađarsko predsedstvo in parlament sta tista, ki morate o tem govoriti, vendar mislim, da o delu, ki je bilo opravljeno, bi bilo res škoda, da ne bi prišli do sporazuma glede zadnjih petih odstotkov, glede katerih se še moramo dogovoriti. Kar zadeva Schengen, tu se uh, strinjam s tem, kar je dejal predsednik komisije. Sam sem sodeloval na razpravi v Evropskem svetu in vse to, kar smo slišali danes, sem tudi slišal tam za mizo. In nisem imel občutka, da se pogovarja 27 morilcev šengenske zakonodaje. Ne, nisem imel tega občutka. Sploh ne. Prišli smo do zaključka, da potrebujemo uravnotežen, no, uravnotežen svežen in varovalka je nekaj, kar je predlagala Evropska komisija, ne pa države članice. In sedaj nas zanima, kakšen bo predlog komisije glede tega mehanizma in predsednik komisije je že omenil to, da bo to kmalo predlagal in tudi predstavil svoj pristop. V, v besedilo sklepa sveta smo to uh, opredelili in mislim, da je to potreba po eni strani saj moramo ohranjati šengensko zakonodajo, no po drugi strani pa se moramo soočiti z novimi situacijami, ki jih nismo predvideli, ko smo se pogajali o šengenski zakonodaji. Svet se je bistveno spremenil, odkar smo sprejeli šengensko zakonodajo in treba je biti pripravljen tudi na nove izzive. In zato smo se uh, Eh, torej o tem pogovarjali, prišli do teh sklepov, ki že poznate. In seveda upamo, da bo tudi Ruski parlament v postopku soodločanja prevzel svojo odgovornost. Moramo se zavedati, če imamo neke nove situacije, potem moramo določbe temu eh, prilagoditi, tudi ko gre za nekaj tako občutljivega, kot je zakonodaja v Schengenu. Hvala lepa, gospod predsednik Vana Rompo, za vaše poročilo, hvala lepa za vaše prepombe, hvala lepa gospodu predsedniku Baroso za njegov nagovor in odgovor v zvezi z zelo pomembnimi vprašanji. Zaključujem to odprto konferenco predsednikov. Hvala lepa vsem skupaj še enkrat.